Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Ima kdo kako pripombo? Če pripomb ni, je zapisnik sprejet. S tem pa prehajamo na prvo točko na današnjem eh, dnevnem eh, redu. Gre za poročilo o agenciji za mejno in obaljno stražo. Gospa Mecola kot poročevalka dobi besedo. Najlepša hvala. Ko smo začeli z obravnavo tega doseja, si nihče ni eh, mislil, da eh, bomo skupaj sedeli že šest mesecev po predstavitvi predloga. Eh, Delo je bilo zelo intenzivno in kar precej časa je bilo potrebnega, da smo obravnavali vse tehnične podrobnosti te zakonodaje. Ampak po zaslugi pripravljenosti in dobre volje pračevalcev senci komisije in držav članic smo usp se uspeli zediniti glede novega sistema, na katerega smo lahko ponosni. Pri pogajanjih smo upoštevali, da moramo zagotoviti pravičnost do tistih, ki potrebujejo zaščito, da moramo biti strogi do tistih, ki niso upravičeni, eh, še bolj strogi pa do tistih, ki izkoriščajo najbolj ranljive. Zdaj bomo ta predlog potrdili. No, nasprotju z pričakovanje, nam je uspelo premostiti vse težave in eh, imamo eh, dobro podlago za prihodnje. Imeli bomo dovolj ljudi, da bomo lahko zagotavljali varnost na mejah, se borili proti kriminalu ter varovali pravice tistih, ki potrebujejo zaščito ter upravljali z migracijami. Zagotoviti moramo, da lahko države članice na zunanjih mejah uresničujejo svoje odgovornosti. To je pomembno, kajti le na ta način se lahko učinkovito soočamo z migransko krizo. Ta zakonodaja ni edina rešitev, ki jo potrebujemo na tem področju, je pa to zelo pomemben gradnik, ker ti omogoča nam tudi sodelovanje z drugimi. Če se po pojavi kriza, kot smo jo doživeli leta 2015, bodo države, ki so na eh, zunanjih mejah, kot naprimer Malta, lahko računale na dodatno osebje in na pomoč, da se bodo soočile s situacijo. Uredba, ki smo jo izpogajali v zadnjem mesecu, pa ne govori samo o teh deset tisoč eh, ljudeh, gre tudi za to, da povečamo učinkovitost vračanja tistih, ki niso upravičeni do bivanja. Imeli bomo tudi več možnosti, da pri tem stojimo ob strani državam članicam, ko gre naprimer za identifikacijo nezakonitih priseljencev. Eh, potem je tu tudi pomoč pri eh, preverjanju in pridobivanju potnih listin ter druge oblike pomoči. Ponosna sem na to, da smo eh, vzpostavili novo vlogo agencije na področju varovanja temeljnih pravic. To pomeni, da bodo spoštovane pravice vsakega. Naš cilj je, da dosežemo največja raven zaščite skladno z evropskimi vrednotami, ki so za nas zelo pomembne, zlasti, ko gre za tako občutljiva vprašanja. Namreč Evropska unija mora varovati temeljne pravice, zlasti v teh časih, ko jih najbolj potrebujemo. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Avramopoulos v imenu komisije. Najlepša hvala gospod predsednik, eh, kako je bila, kako sem uspel izgovoriti zahvalo v romunščini, malo bom moral še vaditi. Dragi kolegi, ne bom skrival pred vami, da menim, da je eh, predlog za meno in obalno stražo eden od ključnih predlogov in pomemben element celostne politike preseljevanja. Ne samo, da smo vzpostavili, ampak smo tudi okrepili eh, Evropsko mejno in obalno stražo v rekordnem času, po zaslugi skupnih prizadevanj. Zelo dobro se zavedamo, kako kompleksni so zakonodajni postopki, pa vendarle se nam je uspelo dogovoriti in to je res velik dosežek. Rad bi se iskreno zahvalil poročevalki, gospe Meculi ter vsem poročevalcem v Senci ter tudi romunskemu predsedstvu za to, da je bilo mogoče doseči uravnotežen kompromis pri tem predlogu. Ta dogovor še enkrat kaže, da kadar sodelujemo, pridemo do dobrih rezultatov in lahko pokažemo državljanom, da je Unija pripravljena in sposobna ukrepati ko je kruz, kriza, ki se je spomnimo let, po leti 2015 dosegla vrhunec, je bila Evropa presenečena in povsem nepripravljena. Soočili smo se eh, s številnimi prišleki na vzhodnih eh, in eh, južnih mejah in jasno je bilo, da je potrebno odločno ukrepanje. Takrat nismo imeli konsolidirane agencije za meje, nismo imeli žarišč ali operativne prisotnosti na evropski ravni. Tudi evropski azilni sistem se je izkazal za ne najbolj učinkovitega. Naši informacijski sistemi niso bili sposobni izmenjevati informacij, naš pristop pri sodelovanju s tretjimi državami je bil razdrobljen. Prisiljeni smo bili sprejeti tako takojšnje kot dolgoročne ukrepe ter usporedno delati na vseh teh področjih. Od tega je zdaj minilo štiri, so minila štiri leta in kdorkoli prička mejo, se ga identificira, vzame se mu prstne otise in se ga preveri. Danes imamo delujočo agencijo za mejno in obalno stražo ter okrepljene informacijske sisteme, ki so v veliki meri interoperabilni. Z novo uredbo, o kateri trenutno razpravljamo, pa bomo lahko dosegli še več. Eden od ključnih elementov je So stalne enote agencije za mejno in obaljno stražo, ki jih eh, bomo v kratkem vzpostavili in bodo štele že leta 2027 eh, 10 tisoč ljudi. Do prvih napotitev pa bo prišlo že 1. januarja 2021. Drugi ključni element tega predloga In eh, zelo pomembna sprememba pa je tudi ta, da bo, bodo zaposleni agencije tudi člani ekip z izvršnimi pooblastili. To pomeni, da bodo izvajali naloge upravljanja meja uh, s polnimi pooblastili. Uh, Pristojni organi gostujočih držav članic pa bodo seveda tisti, ki bodo ostali odgovorni in bodo ohranili nadzor nad dejavnostmi eh, mejne in obalne straže, ki bodo potekale na ozemlju te države. Torej, eh, čeprav bo odgovornost ostala pri eh, državi gostiteljici, pa bodo zaposleni agencije lahko naprimer preverjali identiteto Prav tako bodo lahko dopuščali oziroma zavračali vstop na mejnih točkah, lahko bodo žigosali potne listine, lahko bodo patruljirali meje in ustavljali osebe, ki so mejo nezakonito prečkali. Prav tako pa bodo lahko sodelovali pri izvajanju postopkov vračanja, naprimer s pripravo odločb o vračanju ali tako, da bodo pospremili nedržavljane EU, ki bodo predmet prisilnega vračanja. Operativni zaposleni bodo deležni tudi usposabljanja za to, da se bo zagotovilo najviše profesionalne standarde ter da bo uh, se znotraj enote razvila tudi skupna kultura delovanja. Kompromis bo omogočil, da bo agencija lahko bolje in bolj učinkovito podpirala države članice, ko gre za vračanje. Eh, hkrati pa bomo izboljšali tudi odzivnost Evropske unije na migranske izzive. Pozdravljam tudi druge spremembe, glede katerih sta se zedinila so zakonodajalca eh, v tem svežnju. Naprimer, poenostavitev spremljanja temeljnih pravic pri operativnih dejavnostih. Spoštovanje temeljnih pravic je v središču vseh pobud komisije, vključno s to pobudo. Vse dejavnosti Agencije za mejno in obalno stražo ter pristojnih organov držav članic bodo povsem v skladju s temeljnimi pravicami, ki so zapisane v listini. Agencija bo tesno sodelovala tudi s prihodnjo agencijo za azil, zato da bi se zagotovil učinkovit dostop do azilnih postopkov. Prav tako bo agencija pomagala zagotoviti tudi, da tisti, ki niso upravičene do mednarodne pomoči, eh, se vrnejo v svoje države ob polnem spoštovanju temeljnih pravic. Ko bo eh, začel z delom novi parlament, upam, da bo kmalo sprejet tudi predlog o novi agenciji za azil. Upam. Želel pa bi dodati tudi, da obžalujem, da možnost mesečnih diferencialnih plačil eh, članom enot ni ohranjena v končnem sporočilu. Namen tega predloga je bil, da bi povečali priplačnost agencije kot delodajalca ter da bi zagotovili eh, hitro zaposlovanje članov stalnih enot. Eh, v zvezi s tem bomo parlamentu poslali tudi svojo izjavo. In ne nazadnje je tu še novo usmerjanje politik, kar zadeva celovito upravljanje z mejami. Tudi tu nameravamo spostaviti in tu bo eh, vključevalo načrtovanje zmogljivosti za mejno in obalno stražo eh, ter tudi skladnost z širšo zunanjo politiko Evropske unije. S to novo uredbo eh, bo sta tako agencija kot države članice opremljeni z orodji za odzivanje na prihodnje krize na zunanjih mejah. To bo pomagalo tudi zagotoviti, da bo šengensko območje prostega gibanja uh, eh, ustalo tako, kot ga poznamo tudi še v prihodnje. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sledi gospod Gajer. Najlepša hvala, spoštovani komisar, kolegi in kolegice. Nedvomno je novi mandat za Agencijo za meno in obalno stražo pomemben korak za to, da bi izboljšali evropski odziv na izzive priseljevanja. Nove zmogljivosti in nove enote z deset tisoč ljudmi, lastne ladje in letala. Zdaj bo ta agencija lahko dejansko začela delovati in bo lahko reševala tudi življenja. Zato bo potrebno precej denarja in to bo, po mojem mnenju, lahko delovalo le. Če se bomo zedinili glede razširjenega večletnega finančnega okvira in zato Eh, pozivam tudi predsednike vlad in držav, naprimer Avstriji, eh, tisti, ki menijo, da je obalna in mena straža pomembna, mora biti pripravljen eh, zagotoviti tudi proračun, ki je za to potreben. To je lahko samo del celovite politike na področju priseljevanja. Eh, ampak eh, po mojem mnenju je ta element eh, ključnega pomena. Najlepša hvala, gospod Koeljo je naslednji. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod komisar, kolegi in kolegice, sprejem nove zakonodaje z Agencijo za mejno in obalno stražo je korak proti dejansko skupnemu varovanju naših meja, korak naprej za Schengen, eh, za našo varnost. Govorimo o deset tisoč članih eh, mejne in obalne straže, ki jih bo mogoče napotiti eh, na mesta, kjer imajo države težave ali kjer se pojavijo skrajni dogodki polovica teh eh, članov enot bo, naj bi prišlo iz držav članic. Bodo države članice pripravljene izpolniti svoje obveznosti? Eh, bo Portugalska pripravljena eh, napotiti 110 inšpektorjev iz svojih vrst v te enote? Bojim se, da na evropski ravni obljubljamo nekaj, česar države članice ne bodo mogle uresničiti. Poleg tega naj bi imela agencija vlogo tudi pri vračanju oseb, ki se nahajajo na evropskem ozemlju in do tega niso upravičene ampak samo tretjina izdanih eh, odločb o vračanju se dejansko uresniči. Na portugalskem pravzaprav sploh nimamo eh, dejanskih številk. Ogromno je tudi sekundarnih premikov. Eh, številke so lani pokazale, koliko takih premikov se dogaja po Evropi in pokazale so, da je 5 držav pravzaprav odpravilo eh, šengenski sistem in da to ni imelo nobenega učinka. Hvala pročevalki za odlično opravljeno delo v rekordno kratkem času. Hvala lepa, gospod Niedermüller. Najlepša hvala. Zahvaljujem se pročevalki gospe Mecoli za konstruktivno in uh, odprto sodelovanje, brez katerega ne bi mogli pripraviti tega predloga. Hvala tudi komisarju Aromopulusu in njegovim zaposlenim za vso podporo. Leta 2015 je prišlo do dramatičnega povečanja števila migrantov, ki so prihajali v Evropo in izkazalo se je, da je nujno okrepiti evropske meje. In posledica je bila, da je bil leta 2016 pripravljen nov predlog o Frontexu. Sedanji predlog pa je dopolnjena različica tega in širi pristojnosti agencije, krati pa agenciji zagotavlja več finančnih sredstev in več oseb za opravljanje nalog. Za me in za mojo skupino je bilo tekom pogajanj pomembno zlasti zagotoviti, da bo Frontex še naprej pomagal reševati življenja ljudi, ki se znajdejo v stiski na morju. Agencija nikakor ne bi smela opustiti te dožnosti. Ne smemo dovoliti, da se zonanji ministri iz sebičnih političnih motivov igrajo s človeškimi življenji. Istočasno pa novi predlog predvideva tudi večje pristojnosti za agencijo pri izvajanju eh, vračanja v države izvora za prosilce za azil, ki azila ne dobijo. Eh, vendar pa agencija nima niti političnih, niti drugih možnosti, eh, da bi sodelovala pri vračanju iz ene tretje države v drugo tretjo državo. Pomembno pa je, da predlog eh, krepi zavezanost agencije temeljnim pravicam in njihovemu spoštovanju. No, obžalovanja vredno se mi zdi, da Medtem ko smo si mi prizadevali za krepitev meja, svet ni uspel doseči dogovora glede skupnega azilnega sistema. Reformo dablinskega sistema je preprečila politična oskogledost. Eh, enako velja tudi za sporazum o novi agenciji za azil. Tudi ta ni bil sprejet zaradi egoizma. No, Eh, sama zaščita meja ni dovolj, potrebujemo celovit azilni sistem in dokončanje le tega bo pomembna naloga za naslednji mandat. Najlepša hvala, gospod Vistesen, za eno minuto. Hvala. No, s tem, kar danes sprijemamo, pravzaprav priznavamo, da zunanje meje nikoli niso bile pravzaprav uh, tako zaščitene, da bi dejansko zaščitili naše državljane. Uh, 18 let po vzpostavitvi šengenskega sistema je skrajni čas, da dobimo dejansko mejno agencijo. Razlog, zakaj ne moremo podpreti kompromisa iz triloga, je, da nas skrbi, da je to premalo prepozno. V predlogu je toliko varovalk, da vse skupaj ne bo imelo nobenega učinka na evropsko varnost. Bojimo se, da bomo danes zgolj sprejeli neko rešitev, ki pa ne bo zadovoljila niti državljanov, niti večje varnosti v Schengnu. Eh, gospa Grisbek. Najlepša hvala. Septembra 2017 je predsednik Juncker predlagal novo reformo agencije Frontex in že takrat je prišlo do pomembnih sprememb. Uh, Eh, danes pa eh, v moji skupini eh, jaz, sem jaz tista, ki predstavljam novo reformo in zelo me veseli, da nam je uspelo ta dosje zaključiti v tako kratkem času. Imeli smo uravnotežen eh, pristop, zagotovili smo spoštovanje človekovih in temeljnih pravic, kot od nas pričakujejo državljani. Mislim, da gre eh, za korak naprej, kar zadeva proračun, kar zadeva zmogljivost in kar zadeva učinkovitost. Eh, tu pa sta dva elementa, ki jo bi želela izpostaviti. Eh, Eh, veseli me, da smo zagotovili vzpostavitev stalne enote, ki bo obsegala 10 tisoč oseb in eh, v katero bomo vsi prispevali. To je bistveno eh, bolj konkretno kot trenutna rezerva, ki obstaja in ki ne deluje najbolje. Gre torej za konkreten korak naprej in V, z, konč, potem pa je v končnem besedilu omenjen tudi eh, izobraževalni center oziroma center za usposabljanje Frontexa. Kaj ti, če imamo neko vizijo eh, varovanja meja, kjer imajo pomembno eh, vlogo države članice, potem eh, moramo biti učinkoviti, zagotoviti moramo čim manj pomankljivosti in to od nas terja, da delujemo proevropsko, da vzpostavimo evropska urodja. In eh, pomembno je, da ne zgolj podpiramo, ampak sodelujemo z organi držav članic. Eh, tako da je potrebno razviti neko dejansko evropsko kulturo, tudi kar zadeva usposabljanje. In ravno o tem govori besedilo. Eh, še enkrat bi se za zaključek zahvalila pročevalki gospe Mecula, ki je svojim delom in odločnostjo omogočila, da smo hitro napredovali in seveda bom eh, tudi sama glasovala za to novo reformo, kot tudi moja skupina. Najlepša hvala. Gospa Abijol Guzman. No, tokratni mandat parlamenta se izteka in bil je v znamenju ukrepov vlad, ki eh, so bili povsem nehumani. Ljudje, vlade so si zatire, zatiskale oči pred ljudmi, ki so umirali na naših mejah. In tudi to je resnica o Evropski uniji. Nimamo varnih poti, da bi ljudje prišli v Evropo, nimamo humanitarnih vizumov, nimamo služb za reševanje na morju. Eh, Nevladnim organizacijam je bilo celo prepovedano, da bi take operacije izvajale. Tisti, ki so odgovorni za te politike, bi eh, morali pred sodišče, zaradi, če nič drugega, zaradi na tisoče ljudi, ki so utonili na, v sredozemlju. Deset ljudi je povprečno umre pri prečkanju eh, sredozemlja in eh, Tu se ne bo nič bistveno spremenilo. Agencija za mejno in obalno službo je pravzaprav, eh, obalna straža je pravzaprav vojaška služba, ki eh, aretira ljudi in jih zapira. Eh, gre za neko podaljšano roko komisije in to je uresničenje sanj skrajne desnice, eh, ki ste jih podprli tudi vi. Najlepša hvala, Ska Keller. Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalila pročevalki za odlično sodelovanje in za zelo odprt pristop pri tem delu. Uh, kot parlament smo oblikovali zelo konstruktivno stališče, zlasti, ko gre za iskanje in reševanje. Vsi smo glasovali za to, da bi imel Frontex močnejši mandat na tem področju zaradi humanitarne krize, ki smo ji priča in ki se odvija vsak dan v sredozemlju. Zelo me veseli, da smo pri tem dosegli večino, ampak države članice imajo posem drugačna stališča. Eh, zavezali so nam roke in nam onemogočili, onemogočili, da bi iskanje in reševanje bilo v večji meri prisotno v besedilu te zakonodaje. In to je resen problem. Frontex lahko eh, rešuje ljudi samo v okviru operacij nadzora meja in to pomeni zgolj 30 eh, mil eh, okrog obale Sicilije. Eh, ampak to je zelo majhno območje in tam ni težav. Ljudje. Eh, se utapljajo v sredozemlju, medtem ko mi tu govorimo. Eh, nihče tem ljudem ne e, priskoči na pomoč. Operacije Sofija ni več, nevladne organizacije se kriminalizira, eh, Frontex pa e, patrulira samo z letali in reševanje pripušča libijski obaljni straži, ampak e, tam divja vojna, nišče se ne oglaša na telefone in na ta način Evropska unija krši svojo obveznost reševanja življenj in prepušča stvari neobstoječim centrom za reševanje v Libiji. Nujno potrebujemo civilno reševalno službo na morju v sredozemlju. Ampak ne moremo čakati, da bodo države članice pripravljene to vzpostaviti. Izkoristiti moramo, kar imamo na voljo, sicer bodo evropske vrednote utonile skupaj z ljudmi na sredozemlju. Gospa Keller, sprejmete modri karton gospoda Etheridgea? Ne, žal mi je. Sem poskusil. Gospa James, za eno minuto. Evropska unija v svojih brezplodnih prizadevanjih, da bi obvladala migracijske politike, ki je popolnoma nedosledna, je zapravila že nekaj milijard evrov popolnoma brez potrebe. In gospod Timmermans je ravno prejšnji teden rekel, da eh, Evropska unija ni veliko storila uh, v primerjavi z letom 2015 in 2016, potem pa se je zgodilo presenečenje in smo imeli spet nove priseljence, nekaj tisočni, ki so se znova odpravili na evropski kontinent. In kaj imamo potem za to, da se jim zoprstavimo nekaj tisoč pripadnikov? mene straže. In vendarle so težave Španije drugačne kot težave Anglije v povezavi s tem. Potem uh, se vprašajmo, kaj je z našim sporočilom o odprti Evropi, kako bomo ustavili te težave. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Skota, dve minuti imate na voljo. tehnične težave. Hvala, gospod predsedujoč. V nekaj zadnjih letih smo bili priča migracijskim tokovom, ki so bili naravnost skrajni. In to je prizadelo Evropo in Evropsko unijo kot celoto. In če govorimo zdaj o deset tisoč pripadnikih mejne straže in o tem, kakšen učinek bodo lahko dosegli, potem si lahko predstavljamo, da je to velik korak naprej. Vendar se sprašujem, ali imamo zadostne vire za vse to. Menim, da jih nimamo dovolj. Še zlasti, če upoštevamo ekonomsko situacijo v državah članicah v tem trenutku. In potem se moramo vprašati, ali je možno za države članice, vključno z Italijo, dejansko eh, izvajati vse sprejete kazni, še zlasti, če upoštevamo zelo stroge ukrepe, ki so nam bili naloženi. Tako da je težko doseči pravi napredek na tem področju. Sprašujem se, ali bodo mejne straže lahko na ta način sploh učinkovite. Kaj pa je z pomorskimi mejami? Menim, da je tam še večje tveganje, da se bo Eh, večja prisotnost osebja eh, dejansko pomenila dodatno spodbudo za nezakonito priseljevanje. Glede Sofije in eh, umika pomorskih enot, mislim, da smo storili veliko korakov nazaj. In uh, zaradi tega tudi menim, da sedajni predlogi ne bodo nujno veliko pomoč. V zadnjih nekaj mesecih je, po mojem mnenju, Italiji uspelo zmanjšati velik del dotoka migrantov, torej priseljencev v Italijo, in Frontex o tem razpolaga s podatki. Vendar mislim, da bi bil drugačen pristop veliko učinkovitejši. Morda bi morali o tem ponovno razmisliti. Gospod Sinadina, vse eno minuto. Hvala lepa. Ugotavljam, da se eh, evropska politika le počasi eh, prilagaja dejanskemu stanju, eh, prevladuje neke vrste patriot. Tizem, govori se o ohranjanju javnega reda in eh, miru v interesu naših državljanov, in eh, to pomeni tudi, da moramo imeti čvrste meje, ki bodo varovale naše državljane. Določene zadeve ostajajo v rokah držav članic, ni posod možno soupravljanje. Državne meje so državne meje in ne moremo jih postavljati pod vprašanje. Evropska unija pa je, kot je videti, zainteresirana samo za interese Nemčije in njenih eh, somišljenikov. Gospod Renes, minuto in pol imate na voljo. Najlepša hvala predsedujoči zunanje meje nizozemske so pravzaprav podobne Lampeduzi. In to je za nas velik izziv, ki se ga lahko lotimo le, če bomo delovali z druženimi močmi. Če hočemo imeti koristi od čengenskega območja brez zunanje meja, potem si moramo biti vsi na jasnem, kakšni so naši skupni cili in se skupno lotiti tudi nadzora nad migracijskimi tokovi, ne da bi pri tem ogrožali pravico do azila. Če ne bomo skupaj sodelovali, potem eh, ne bomo uspešni. Tako da je potrebno to povečanje števila pripadnikov enot, ki bodo skrbeli za ohranjanje reda na naših zunanjih mejah. To je ključnega pomena za upravljanje zunanjimi mejami. Dobro je imeti skupen pristop, ki mora izhajati iz tega, da imamo določen nabor kadrov vedno vsi na voljo da priskočijo na pomoč, kjer je to nujno potrebno. Seveda pa moramo opogumljati pripadnike obaljne in mejne straže, da sodelujejo pri svojem delu tudi s tretjimi državami in da zagotovijo varen povratek priseljencev. Nadzor nad mejo je ključnega pomena in s tem se tudi zagotavlja upravljanje z mejami. Rad bi se zahvalil poročevalki za njen odločen pristop k temu poročilu. Varne meje so ključne za dobro delujoč schengenski prostor, zato podpiramo krepitev Agencije za mejno in obalno stražo, ampak nekatere države zamenjujejo varne meje s popolnim zaprtjem in ravno zato eh, se ljudje v stiski znajdejo v rokah izkoriščevalcev temu smo v veliki meri priča zlasti v Libiji. Ampak eh, ne samo, da se države članice. Eh, skriva pred svojimi eh, odgovornostmi. Ne, če bi eh, konzervativci dobili, kar bi želeli, bi eh, sodelovali eh, celo pri, eh, bi zaposleni agencije sodelovali celo pri vračanju oseb iz eh, ene v drugo, tretjo državo. No, to nam je uspelo preprečiti. Ampak eh, kdaj bo svet, ki ga danes pravzaprav sploh ni, tudi pri agzilnem eh, svežnju pokažal tako odločnost, kot smo jo videli tu. Kdaj bomo imeli enotna pravila za zakonito priseljevanje, kajti le na ta način se bomo lahko eh, trajnostno soočili z izzivi na naših mejah skladno z našimi vrednotami. Boste sprejeli modri karton gospe Šojdrove? vsekakor ne. hvala. prav gospod kölmel. hvala lepa predsedujoči. res je da je potrebno frontex okrepiti zato potrebujemo tudi več ljudi. to je ustrezen ukrep hkrati pa zahteva po deset tisoč dodatnih ljudeh predstavlja temeljno težavo, kajti težav Evropske unije ne bomo rešili s tem, da vedno znova zahtevamo več denarja. Tisto, kar potrebujemo na področju priseljevanja, je zakonodaja, ki bo celovita in ki bo dala Evropi eh, zopet v roke. Eh,